Good afternoon, colleagues. Uh, um, Drage kolegice in kolegi, dobrodošli nazaj. Pa začnimo z naslednjo točko dnevnega reda in sicer izmenjava mnen eh, z ministrom za zunanje zadeve Republike Paragvaj, gospoda ambasadorja Antonija Tonija Rivasa, ki je danes bil zaprošen, da zastopa Mercosur, ki pomeni združenje štirih držav. No, Evropska unija in Mercosur sta visoko na dnevnem redu te dni od junija 2019, po 20 letih pogajanj, je prišlo do sporazuma, ki je sedaj v veljavi in je zelo široko zastavljen, gre za sodelovanje. In trenutno se čaka na dokončni prevod tega dokumenta, ki ga bo potem ratificiral. Evropski parlament. To bi lahko bil sporazum zgodovinskega pomena, ne le za ekonomske zadeve, temveč tudi v političnem oziru, seveda, če bo ratificiran in s tem bo vzpostavljeno prosto trgovinsko območje z zelo velikim ozemljem, s prebivalstvom 780 milijonov. Če pa bomo seveda pozneje še dodatno utrdili, Eh, naša razmerja, to lahko veliko korist za obe regiji. No, gre za to, da bi vzpostavili globalno veljavna pravila v tem času, ko se nekateri od poglavitnih dejavnikov odvračajo stran od več stranskih sporazumov. S tem se bo treba seveda soočiti skupaj tudi z nacionalno varnostjo, podnebnimi spremembami in tako naprej. Seveda obstaja tudi že nekaj pomislek o tem, kako se bodo zadeve odvijale naprej, kako bo ta sporazum vplival na izvanje skupnih ukrepov na področju boja proti podnebnim spremembam in tudi v zvezi z drugimi zadevami. Sedaj pa nam bo tukaj naš gost predstavil trenutno stanje zadev. Eh, bomo pa najprej predali besedo Nikoli Danti, upremu podpredsedniku delegacije Evropske unije za Mercosur. Hvala, gospod predsedujoči. Prisrčno pozdravljamo ministra na današnjem sestanku. Hvala za njegov obisk. Pred nekaj meseci smo se srečali z njim, ko sem vodil delegacijo za spremljanje volitev Evropske unije v tej državi. Um, Evropska unija sodeluje že več let s Paragvajem. Um, Eh, in sicer pri volitvah 2013-2018 smo že pomagali in v naslednjih mesecih in tednih bo paragvajski parlament, upam, da dal pomembne eh, signale podpore Eh, točkam, ki jih je spostavil Evropski parlament v zaključnem poročilu o volitvah 2018. Imamo tudi veliko eh, projektov sodelovanja med Evropsko unijo in Paragvajem. Hvala za vso. Eh, oh, hvala vsem, ki sodelujo pri teh projektih in v nekaterih obiskih v državah Merkosur smo se prepričali o izvajanju teh projektov. Gre seveda tudi za strateški pristop. Paraguaj, ta in tudi prejšnje vlade, torej Paraguaj je bila med tistimi državami, ki je najbolj podpirala potrebo pogodbe z Evropsko. Unijo, sporazuma. To ni pomembno samo z trgovinskega vidika, um, drugi kolegi bodo šli v pri eh, podrobnosti, gre za stebr sodelovanja in političnega dialoga. To je seveda zelo pomembno za zagotovitev stabilnosti teh odnosov, eh, ki niso samo ekonomskega značaja, temveč gre tudi za zgodovinske in politične odnose, ki so za obe strani strateškega pomena. Pomembno je, da nekatere prioritete, ki smo jih vključili v sporazum, še posebej izpostavimo. Tako kot je predsedujoči povedal, gre za trajnostni razvoj, za podnebne spremembe, človekove pravice, to so teme, pri katerih moramo sodelovati in si pričakujemo v naslednjih mesecih, tako kot je povedal predsedujoči, smo v fazi Eh, prevajanja tega besedila in pred nekaj, nekaj let je še pred nami, ko bomo v Evropskem parlamentu in nacionalnih parlamentih obravnavali ta sporazum. Mislim, da mora to razpravo, morajo spremljati jasni signali na nekaterih področjih, eh, ki jih povdarjamo. Razen tega, je treba razviti regionalno sodelovanje eh, v, na območju Merkosurja. Torej, treba je okrepiti sodelovanje med temi štirimi državami, ki se stavljajo Merkosur. In um, članstvo Venezuele je sicer um, trenutno suspendirano, ampak upam, da se bo to spet spremenilo. In upam, da bo možno okrepiti regionalno sodelovanje in tudi zgodovinske, politične in ekonomske vezi med Evropsko unijo in štirimi državami Merkosurja. To je edino območje, kjer Evropska unija v Južni Ameriki ni imela trgovinskega sporazuma eh, s Perujem, z Bolivijo in z drugimi državami. Imamo take sporazume z Merkosurjem, pa ne. To so štiri države, ki zastopajo največje največji delež prebivalstva v Južni Ameriki. Želim vam um, uspešen obisk in uspešno izmenjavo mnen tu v Bruslu in upam, da bomo uspešno nadaljevali s tem sodelovanjem in da bo Paragaj, Paragvaj um, um, neke vrste gonilo tudi za druge države članice. Sedaj pa dobi mikrofon gospod Rivas. Ga prosimo za predstavitev. Sedaj pa. Eh, eh, Naj se vam najprej lepo zahvalim. Tukaj je res zelo velika čast za me, da sem lahko prisoten v vaši sredi in da lahko zastopam ne le Paragvaj, temveč tudi Merkosur mi zelo toplo pozdravljamo podpis sporazuma med Evropsko unijo in Merkosurjem. In najprej bi se zahvalil za vaše uvodne besede, gospod predsedujoči. Ta sporazum je plod 20-letnega dela. Imeli smo zelo obsežne razprave in včasih so bile tudi zelo težavne. Bi pa rad poudaril dejstvo, da je sporazum med Evropsko unijo in Merkosurjem prava zmaga nad protekcionizmom, zmaga večstranskega sodelovanja, kar kaže na to, da je treba sodelovati in mi imamo veliko skupnega, kot je boj za človekove pravice, za pravice izražanja, svobodo govora. In eh, pravzaprav imamo do veliko stvari enak odnos. Včasih pa je težko obrazložiti našim sodržavljanom, zakaj nismo imeli tega sporazuma že prej, glede na tolikšne podobnosti. 60 odstotkov tujih naložb v naši regiji namreč prihaja iz Evrope. To je pravzaprav neke vrste razširitev evropske podjetniške mreže. In v obeh območjih bo imel ta sporazum pozitiven učinek. Tako v Evropski uniji, ki bo imela prednosti, zaradi tega, ker ponuja veliko proizvodov in storitev, ter lahko s tem tudi poveča svoje dobičke. Za Merkosur pa je to pomembna pogodba zaradi tega, ker to potrebujemo. Mi, na primer, v Paragvaju nismo imeli nobenega sporazuma z Evropsko unijo odprej. In s tem smo postavili temelje za gospodarsko sodelovanje, trgovino, politično sodelovanje in vse druge oblike sodelovanja. Vidimo, da je to zelo koristen sporazum, na podlagi katerega bomo imeli veliko izmenjav, eh, veliko bo tudi vzajemne trgovine, eh, seveda bo tu nekaj novih pravil, ki bodo stopila v veljavo, kar nam bo omogočilo, da bomo imeli tekočo, bolj jasno zastavljeno trgovino in da se bomo skupaj ukvarjali tudi s področji, kot so naprimer varstvo okolja, pogoj dela in podobno. To bo zbližalo naši dve območji. Prav tako si je treba v tem kontekstu ogledati tudi, kaj se bo zgodilo s storitvenim sektorjem. Tu bo seveda tudi prišlo do številnih izmenjav in eh, predvidevamo, da bo to na začetku znašalo približno 4 milijarde evrov. Treba pa je pogledati tudi nove možnosti za Evropsko unijo kot eh, eh, največjega investitorja pri nas, kar bo ponujalo še dodatne možnosti za nove naložbe in tudi tu bomo imeli nova pravila, ki bodo stopila v veljavo v obeh omenjenih območjih. Zato nas veseli, da smo spostavili sporazum, ki vsebuje jasna pravila sodelovanja, kar bo omogočilo nadaljni razvoj številnih področji. Poleg tega pa so nekatere nekatere evropske firme in evropski investitorji že od nekdaj kazali veliko zanimanja za naložbe v naši regiji. Tako bodo naša razmerja tako na trgovinskem področju kot drugod bolj pretočna in nam bodo omogočala, da se bomo držali enakih pravil. Z obeh strani smo si močno prizadevali, vse pripadnice Merkosurja so tudi vložile veliko truda v to nadaljne sodelovanje in radi bi na tej dinamiki gradili naprej in podobno kot smo že slišali od cenjenih predgovornikov, Merkosur je bil eden redkih eh, primerov, ko ni bilo nobenega sporazuma z Evropsko unijo v preteklosti. In eh, Merkosur je bil ustanovljen leta 1991 in prva stvar, ki so jo storili naši ministri, je bila, da so odpotovali v Bruselj in vzpostavili odnose s z Evropsko unijo, ki je takrat štela zgolj 12 držav. Države Merkosure so se videle, videle nekako podobne Evropski uniji in zato so hoteli imeti bližnje tehnično sodelovanje tudi na področju poljedelstva, carinjenja in podobno. In prvi dogovor je bil dosežen pravzaprav zelo hitro po prvih stikih, potem pa dolgo ni bilo nobenega novega sporazuma. E, veliko smo razmišljali o tem, kako najbolje usmeriti naše sodelovanje v prihodnje. Ampak mislim, da je ta nastali sporazum velika zmaga večstranskega sodelovanja in da je to idealna priložnost za vse nas v Merkosurju in tudi v drugih eh, regijah. Eh, lahko izhajamo tudi iz napredka, ki je bil dosežen s podpisom EFTA sporazuma. In eh, potem imamo tudi sporazum s Kanado, Korejo in Singapurem. Vse to je zelo pomembno za države Merkosurja in vsekakor je pomemben predvsem ta sporazum, ki smo ga senili ne le z eno vlado, temveč celo skupnostjo držav in to bo okrepilo tudi položaj političnih organov v Merkosurju, tudi glede samega razvoja demokracije če pogledam na trenutno stanje, novi predsednik Mario Aldo Benitez je ob prevzemi, prevzemu dožnost imenoval ministra za razvoj in eh, okolje, ki je zadolžen za oblikovanje posebne politike varstva okolja in se bo ukvarjal tudi z veliko velikimi podnebnimi spremembami. V Paragvaju smo se s tem problemom že ukvarjali, vendar imamo preveč onesnaževanja še vedno. Eh, v bistvu poskušamo odpraviti škodljive vplive emisij, ki jih nam prihajajo iz drugih držav. In eh, prizadevamo si doseči čim večje rezultate, imamo tudi poseben zeleni sklad, ki naj bi nam pomagal eh, izboljšati stanje glede emisij v Paragvaju. Ne bi rad predolgo govoril, prepričan sem, da imate veliko vprašanj in z veseljem bi izrabil to priložnost, da se z vami še malo pogovorim. Eh, Kot rečeno, je ta sporazum za nas v vseh eh, primerjih zelo pozitiven in bo koristen za obe strani. Hvala lepa. Hvala. Eh, Poznaje boste še imeli priložnost odgovoriti na nekatera vprašanja, kajti nekaj kolegov se je prijavilo za razpravo. Prvi je na vrsti gospod Kanjas, ki je poročevalec odbora Inte za Mercosur. Um, prosil bi vas, da niste daljši od ene minute. Hvala, gospod predsedujoči, hvala vele poslaniku, hvala eh, tudi ministru za njegovo prisotnost. Že včeraj sem imel priložnost se sestati z vami in ta izmenjava mnenja bila zelo pom, eh, zanimiva. Govorimo o pominu sporazuma Mercosur. Gre za gospodarski, socialni in okoljski napredek, ki smo ga zabeležili v zadnjih letih in da se to konsolidira. Imeli smo težave, zabeležili pa smo tudi uspeh in želim izpostaviti uspeh, ki ga je treba ceniti. Pomembno je bilo tudi delo Merkosurja za. Mm, eh, oziroma Paragvaj eh, za Mercosur. Mm, Paragvaj je bil zelo uspešen. Vemo, da naj bi eh, sporazum ratificirali v naslednjih mesecih. Pri tem boste mm, zadeli na določene ovire, na določene negotovosti ali mogoče tudi nevednost. Kot um, nekdo, ki um, Eh, je pripravil ta sporazum, vas sprašujem, kako prepričujete prebivalstvo o prednostih. Um, torej, kakšne so prednosti za državljane, um, ko ne gre samo za gospodarske številke, kako um, lahko uporabimo ta sporazum za bolj pravično družbo in bolj okolju prijazno družbo v Paragvaju in tudi za spodbujanje človekovih pravic. Paragvaj um, Eh, nima samo skupne preteklosti z nami, temveč tudi skupno prihodnost imamo. In v prihodnosti nas čaka veliko sprememb, kjer bo treba skleniti nova zavezništva. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala gospod eh, minister za vaš obisk v našem odboru. Hvala za vaš eh, govor. Veseli me, da so se pogajanja po skoraj 20 letih končala. Ta pogajanja so bila zelo dolga, zdaj pa imamo pred sabo končno sporazum, ki se tiče več kot 200 milijonov ljudi. In razen tega eh, eh, imamo opraviti z velikim, velikim trgom. Na nekaterih sektorjih so možne težave, kljub temu gre za zgodovinski dogovor, ki je zelo danosežen in zato se zelo veselim eh, podpisa. Iz političnega vidika in tu v tem odboru govorimo o političnih vprašanjih, moramo povdariti, da je ta sporazum zelo pravičen med Latinsko Ameriko in Evropo, med evropejci in latinskimi velikimi američani je tako, da imamo naravno povezanost, enake vrednote, skupno dostojanstvo, krščansko preteklost, skupen pogled na multilateralizem, na svetovno ureditev, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic in tako naprej. Smo pa tudi pred skupnimi izzivi. Takšen izziv je naprimer so podnebne spremembe in pri tem ne gre samo za gospodarsko, temveč tudi za politično vprašanje. In ta sporazum krepi odnose med nami, ki smo tako in tako že naravni partnerji. Tudi v tem parlamentu bo sporazum naletel na določene težave, na koncu pa bo izid pozitiven. Kako iz perspektive Merkosurja gledate na politične spremembe, do katerih je prišlo, naprimer v Argentini? Ehm, ali podpirajo ta sporazum tudi vlade, ki so ravno kar šele prišle na oblast. Gospa Marina, hvala. Hvala za to predstavitev. Moram reči, da se počutim zelo udobno, kajti če si ogledamo Paraguaj, Urugvaj v okviru Merkosurja, lahko ugotovimo, da bi lahko imeli sporazum z takšnimi državami če pa si ogledamo nas, um, Merkosur v celoti, um, Paragvaj ima 7 milijonov prebivalcev, Urugvaj ima 3500 kvadratnih kilometrov in ne vem natančno koliko prebivalcev približno 3 milijone. Če pa si ogledamo Argentino in Brazilija, sta to veliko večji državi. In danes se je treba vprašati eh, predvsem,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 vplival upoštevajoč Brazilijo in Argentina. Belgija ima 10 milijonov prebivalcev in je eh, proti sporazumu Mercosur. V valonskem parlamentu smo glasovali o tem in smo rekli, da ne moremo sprejeti tega sporazuma. Nekatere države članice bodo rekle, čudno, da majhna država sprejme tako radikalno stališče. Ampak mi dva oba prihajava iz eh, majhnih držav in imava brisido pri tem. Prvo vprašanje se nanaša na kmetijstvo. Danes je kmetijstvo v Evropski uniji kmetijstvo v težavah. Ali bo Merkosur izboljšal kmetijske pogoje v Evropi? To je vprašanje. Potem človekove pravice. Na, predvsem, ko govorimo o Braziliji, um, eh, se um, um, reducirajo pravice eh, domorodnega prebivalstva ali bo Merkosur to izboljšal, potem okolje. Pri okolju država, eh, ki ni članica Pariškega sporazuma ali je lahko partnerka med Evropsko unijo v okviru takšnega sporazuma, ko pa gre za podnebne spremembe in tu gre seveda za Brazilijo. In mislim, da bo še veliko razprav in razmislekov okrog tega sporazuma. Hvala. Naslednja je na vrsti Ana Karacini. Ja, mm, dobrodošli, gospod eh, Ribes. Zelo se veselim eh, te razprave z vami in Tu bomo videli, kakšno je stališče Evropskega parlamenta, kakšno je vaše stališče nadaljevala v angliščini, kajti to, kar želim povedati, je malo prekomplicirano, da bi to povedala v tujem jeziku. Vsi se strinjamo, da je tesnejše sodelovanje med Merkosurjem in EU nekaj dobrega. Eh, ko gre za politični, ekonomski del, je to seveda pomembna stvar. <clears throat> čeprav se politični vidik včasih malo zanemarja eh, zaradi tega eh, pomembnejša ekonomskega dela. Če eh, si ogledamo trgovino, je stvar bolj zapletena. Na plenarnem zasedanju pred eh, Božičem smo razpravljali o tem, zeleni smo podbudili to razpravo in sprašujemo, ali je Mercosur skladen z zelenim dogovorom to je velik projekt Evropske unije za naslednjih pet let in sicer, da bo naša eh, ekonomija postala okoljsko skladna. Mi, zeleni, pa tudi nekateri drugi, imamo glede dvome o skladnosti Merkosurja s zelenim dogovorom, eh, kmetijstvo pa tudi druga področja. To bo vodilo do večjih emisicij O2. Eh, skrbi pa skrbijo na nas tudi um, nezavezujoči standardi glede človekovih pravic. Um, naprimer, to velja za Brazilijo, tako kot je povedala kolegica iz socialistične stranke. To so naše države, ampak tudi v Merkos, državah Merkosurja se bojijo izgube delovnih mest, potem eh, težav majhnih kmetov. Um, Če imamo mi govido tu in če vi imate um, torej, mlečne izdelke, zakaj bi mi uvažali govido, vi pa mlečne izdelke? Um, prosim, da uh, ste krajši, tako da bodo dobili besedo tudi drugi. Še zadnja pripomba. Mislim, da moramo povedati, da ni pomankanja pravil, eh, saj imamo pravila STO in to so pravila, s katerimi trenutno operiramo. In zato mislim, da ne drži, če kdo trdi, da trenutno ni pravil. Naslednja je na vrste gospa Joveba Gue. Hvala lepa. Um, hvala za vaš. Uh, prispevek. Države Merkosurja dosedaj niso imele sporazuma z EU. In zato je pomembno, da poglobimo te odnose. Ne prepriča pa nas, da se bo to uresničilo s tem trgovinskim sporazumom. Trgovinski sporazumi so dosedaj vedno razkrili, da gre za nepravičen model. Model, ki nas vodi v dramatično situacijo na podeželju, kjer prihaja do izseljevanja, hude so posledice za podnebje eh, in to mm, je tako, da naprimer se um, jabolko pre, eh, transportira na tisoče kilometrov, da bi se ga tam pojedlo. In razen tega so tudi različni glasovi v Evropski uniji glede takih sporazumov in nekateri ne vidijo velikih prednosti takega sporazuma. Um, ne smemo upoštevati samo trgovinskih številk, temveč tudi trajnost in prihodnost Evropske unije z veliko uh, skrbjo ugotavljamo posledice za primarni sektor, za kmetijstvo, pa tudi za živinorejo. In konkretno vprašanje vam želim postaviti. Argentina je dejala, da eh, naj bi izvedli oceno očinka za argentinsko kmetijstvo. Ali želijo tudi druge Merkosurjeve države um, izvesti tako študijo in, ob, in jo objaviti? Ali ste mnenja, da bi bilo eh, dobro sprejeti tak sporazum, tudi če bi samo tri države Merkosurja podprle tak sporazum, gospa Gonzales za skupino SND. Hvala, gospod predsedujoči. Prisrčno dobrodošli, gospod Rivas. ko, če govorimo o pridružitvenem sporazumu z Merkosurjem, moramo povdariti, da, gre, da govorimo o pridružitvenem sporazumu ki presega trgovinski sporazum in vsebuje tudi politično poglavje. Politični tabor, ki ga jaz zastopam, um, smo optimistični, da govorimo tudi še o drugem, kot samo o tonah mesa ali žita, ki naj bi ga prodali. Mogoče bi morali okrepiti ta del, to poglavje in sicer tisti del o razvojnem sodelovanju, o pravicah delavcev in o um, okolju. za države Merkosurja, nekatere so svoje delo opravile zelo dobro v preteklosti in um, so ščitile okolje. In za te države je pomembno, da glasujemo za ta sporazum, vendar ne kar tako. Ne gre za to, da vse naredimo eh, v, po hitrem postopku, da sporazum sprejmemo v hitrem postopku, ki se ga je pripravljalo 20 let. Mogoče bi morali še naprej razpravljati o tem. In to velja tudi za poglavje razvojnega sodelovanja. Torej, kako ti veliki svetovni regiji z več kot 800 milijoni bolje povezati in kako prenesti evropski napredek v Južno Ameriko in obratno. Včeraj so kmetje iz Evropskega juga razpravljali tu in rekli so, da del krme za govido v Evropi se proizvaja z eh, koruzo, ki eh, se uvaža v glavnem iz držav Merkosurja. Mnogo zadev, eh, o mnogih zadevah je treba razpravljati tu v parlamentu in ne smemo pozabiti, da želimo uveljaviti sporazum, da pa želimo tudi več eh, pravic delavcev in eh, temeljnih pravic in treba se vprašati, kako to povezati z razvojnim sodelovanjem. Težko bo odgovoriti na vsa ta vprašanja v petih minutah, ampak prosim, da to poskusite. Hvala lepa. <clears throat> Poskusil bom eh, kratko eh, in jedrnato odgovoriti na vaše vprašanja. 1989 se je začel demokratični proces v Paragvaju. Svet se je odprl za Paragvaj in obratno. In eden od prvih ukrepov, ki ga je sprijel Paragvaj, je bil Eh, sporazum, začetek pogajanja o sporazumu z Evropsko unijo. Ta bilateralni sporazum ima veliko pridnosti za Paragvaj in sicer iz demokratičnega vidika, potem drugič iz vidika razvojnega sodelovanja. Razen tega je Paragvaj vidno se oziral na Evropsko unijo, eh, ki je pomemben dejavnik, ki je pomemben dejavnik, Eh, tudi v številnih eh, volitvah, kjer je Evropska unija odigrala vlogo opazovalke in se zahvaljujemo za pomoč. Mm, prepričani smo, da bomo tudi pri naslednjih volitvah še uporabili vašo pomoč. Sporazum EU-Mercosur ne bo prinesel eh, ugodnosti samo za ekonomsko, trgovinsko raven, temveč tudi za politično raven, kajti ta sporazum vsebuje politične osebine, ki nam bodo omogočili, omogočile, da se bolje upremo eksternim grožnjam, ki niso prisotne samo v Evropi, temveč jih beležimo tudi mi na vseh ravnih e, obramba varnost. Multilateralizem je pomembno, da sodelujemo, da bi se lahko lažje odzivali na zunanje izzive um, go, pogovarjali smo se z novo vlado v Argentiniji in kaže, da bomo lahko usklajevali delo naravno Merkosurja. In sicer ne samo z Argentino, temveč tudi z Urugvajem, kjer bo 1. marca prevzela oblast nova vlada in sodelovali bomo tudi z Brazilijo. Kaj ti Mercosur naj ne bi prinesel koristi samo za določene države, temveč za celotno regijo. Vsaka država Mercosurja bo um, ratificirala Mercosurjev sporazum druga za drugo, vendar bo možno eh, ta sporazum izvajati bilateralno že prej. Na kmetijski ravni, um, na ravni kmetijstva, moramo um, upoštevati, da so države Merkosurja izvažale blago v Evropsko unijo in pri tem izpolnjevale vse standarde in določbe Evropske unije. To je pomembno, kajti ta sporazum bo nadaljevanje sistema izvoza in eh, razširitev tega sistema in to velja za obe strani v naši regiji se spoštujejo človekove pravice in um, držimo eh, se um, pravil, um, imamo tudi um, um, torej, um, sodišče za človekove pravice za um, ameriške države, ki um, odloča naprimer o morebitnih kršitvah pravic indigenega prebivalstva. V Paragvaju smo naprimer podpisali veliko eh, predpisov za zaščito domorodnega prebivalstva in nekateri so se obrnili na to, med ameriško vrhovno sodišče in potem smo se dogovorili za pravila, ki ščitijo domorodno prebivalstvo. In deloma pri tem tudi zelo usklajeno sodelujemo z drugimi državami Merkosurja. Varstvo okolja je prav tako velikega pomena. Moramo upoštevati naravne danosti v državah Merkosurja, naprimer kako se proizvaja električna energija to je možno um, z hidroenergijo, torej na okolju prijazen način. In to je pomembno tudi um, zaradi ohranjanja gozdov. Paragvaj je pred kratkim <clears throat> podpisal sporazum za varovanje in gozdov in za pogozde, pogozdovanje in vse to je povezano tudi z manjšanjem revščine. Več kot eh, torej številne družine bodo imeli korist, veliko korist od tega sporazuma. Žal nimam več časa, da bi odgovarjal na vaše vprašanje, rad pa se bom vrnil v ta odbor in um, nadaljeval to razpravo. Se opravičujem, da sem tako strok varuh um, reda um, moramo se držati časa in to je bil čas, ki je bil predviden za ta sestanek. V naslednjih mesecih ali tudi letih eh, bomo imeli še več priložnosti za razpravo o tem sporozumu. To ni prvi in tudi ne zadnji sestanek, ki je namenjen tej temi in mislim, da eh, bomo morali se zelo eh, um, temeljito ukvarjati s tem sporazumom v prihodnosti, da nam ne bo zmanjkalo dela. Hvala za vaš obisk. Hvala lepa vsem in um, zavezujem se, da bom ponovno prišel v Brusel. Veliko čast mi je biti tu in v juniju bo predsednik um, Republike Paraguaj. Um, na obisku v Evropi in tudi v Evropski uniji. In sedaj pa spet predajam eh, vodenje tega sestanka predsedovanja predsedniku Davidu McAllisterju. Pošte.